in gospodje. Drage kolegice in kolegi, glede na migracijske tokove se soočamo z zgodovinskim izzivom in z tem izzivom se bomo uspešno spopadli le skupaj. Pokazati moramo solidarnost, solidarnost znotraj Evropske unije in solidarnost izven Evropske unije. Zato bomo kar takoj glasovali o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije, Grčije in Mačarske. S humanitarno krizo se bomo lahko uspešno soočili le, če bomo razmislili tudi o zunanji dimenziji te krize. Govorim o situaciji v Siriji, pa tudi v sosednjih državah. Situacija se vedno znova poslabšuje. Zaradi tega eh, se vedno več ljudi odpravlja na nevarno pot v Evropo. Vemo, da konflikt v Siriji traja že pet let, politične rešitve ni na vidiku. In e, ta situacija se bo v prihodnjih mesecih najbrž še zaustrila. Državljani eh, te države si ne morejo zagotoviti življenja v domovini polovica teh ljudi živi v grozljivi revščini. In ogromno prebivalcev Sirije je v Jordaniji, v Libanonu in pa v Turčiji in tam živijo v težavnih okoliščinah in to predvsem zaradi tega, ker uh, eh, sosedne države nimajo zadostnih kapacitet, uh, predvsem Jordanija in pa Libanon. Visoki komisarjat eh, za begunce uh, tudi uh, več uh, nima finančnih sredstev. Dame in gospodje, kolegice in kolegi, ne moremo pustiti na cedilu visokega komisarjata za uh, begunce. Ta visoki komisarjat je bil ustanovljen zato, da bi zagotavljal uh, pomoč beguncem na terenu. Gospa Mogarinja je, nas je pred eh, dvima dnevoma v tej dvorani spomnila na to, da naj bi uh, iz sklada za begunce zagotovili 4 milijarde eh, evrov. Zaenkrat eh, je iz tega sklada prišlo le 41 milijonov, 41 milijonov evrov, iz eh, proračuna Evropske unije le 5 milijonov. Veliko večino sta zagotovili Nemčija in Italija. Zato sem premjeja Luksemburga kot predsedojočega sveta v pismu opozoril na našo resolucijo eh, iz prejšnjega tedna in ga prosil, da takoj poskrbi za izplačilo preostalih eh, sredstev. In hkrati pozivam tudi Evropsko komisijo, da uporabi vsa sredstva, ki so ji na voljo. Pozivam komisijo, da uporabi vsa sredstva iz evropskega proračuna za pomoč predvsem eh, Libanonu in Jordaniji, eh, pa tudi eh, Siriji na območjih, kjer je to mogoče, in pa Turčiji. Če nam to ne bo uspelo, potem bomo imeli še večje probleme, kot jih imamo sedaj. Tudi naša verodostojnost je odvisna od tega, ali bomo dejansko izplačali sredstva, ki smo jih obljubili tem državam. To pismo eh, bom eh, tudi objavil in gospoda Betla sem prosil, da če bo prihodni teden potekal izredni vrh, eh, da pozove predsednike vlad in držav, da poskrbimo za izplačilo teh sredstev. Gospod Weber želi besedo. Thank you. gospod predsednik, smo v izredni politični situaciji in Evropa se srečuje z velikim izzivom. Zaradi tega imamo to izredno sejo in eh, moja poslanska skupina meni, da je zelo pomembno, eh, da eh, pokažemo, da Evropska unija lahko izkaže eh, solidarnost. Predvsem je to pomembno za evropske inštitucije. Poskrbeti moramo za solidarnost eh, ne le znotraj Evropske unije, ampak tudi na vzven. Današnja eh, odločitev bo le prvi korak. Poskrbeti moramo tudi za to, da države ne bodo uvajale nadzora na mejah in da ne bodo zavračale beguncev. Danes moramo dati eh, signal, da se je Evropa pripravljena odzvati na to begunsko krizo in zato podpiram to glasovanje. Gospod Pitela. In brevemente il gruppo. Čisto na kratko, skupina socialistov in demokratov je prepričana, da bo parlament eh, danes eh, podal jasno sporočilo solidarnosti in pozornosti beguncem in tudi evropskim državljanom. Podpiramo vaše pismo, strinjamo se z duhom tega pisma in pa z prošnjo uh, svetu in pa komisiji. Očitno imamo težave s tolmačenjem, gospod Pitela, z nemškim tolmačenjem. Še to za povrh vsega. Lahko prosim nemško kabino. Zato bom malce spregovoril francosko, da vidimo, če nemška kabina sedaj deluje. Ja, hvala lepa. Gospod Pitela, dejal sem, da se strinjamo z vašim pismom in z vašo zahtevo komisiji in svetu po mobilizaciji sredstev, eh, ki so namenjena stabilizaciji situacije beguncev v Jordaniji, Libanonu in Turčiji v imenu celotne skupine pa bi se rad zahvalil vsem prostovoljcem in pa nevladnim organizacijam, ki si v teh urah eh, prizadevajo za to, da bi pomagali eh, beguncem. Iz tem izkazujejo veliko ljubezen in veliko velikodušnost. Eh, hvala lepa, gospod Frhovštad. Hvala <laughs> lepa hvala lepa za izraženo podporo rad bi se vam zahvalil za to pobudo včeraj smo v razpravi z gospodom timmermansom govorili o pomankanju eh, finančne podpore strani evropske unije torej povsem podpiramo eh, to vašo zahtevo in ne razumem, eh, kako je lahko Evropska unija predvidela v proračunu milijarde eh, evrov eh, za podporo Združenim narodom in v takšni krizi smo namelili le nekaj milijonov v ta namen. Upam in da bomo danes to vašo prošnjo podprli in sicer soglasno, mogoče bo nekaj posameznikov, ki se ne bodo strinjali. Gospod Eh, predsednik rad bi pozval uh, kolege, da izkažejo vsaj minimalno spoštovanje uh, do uh, kolegov, uh, ki želijo besedo. Samo trenutko prehajam na uh, postopkovno vprašanje. Dovolite, da preidem na to danes, eh, gospod predsednik, naj bi eh, v nujnem postopku sprejeli besedilo oziroma predlog Evropske komisije. Pozivam pa eh, svet oziroma ustrajam, da se spoštujejo prostojnosti Evropskega parlamenta in da, če bo svet spremenil to besedilo, da se ponovno posvetuje z Evropskim parlamentom. Prosim, da me poslušate, preden začnete kričati. Hvala lepa, gospod Lamberts. Gospod Fox. Gospod predsednik, dejali ste, da želite pomagati tistim, ki so pomoči najbolj potrebni in moja skupina bi se z vami strinjala, ampak najbolj pomoči potrebni, niso tisti, ki so dovolj zdravi, ki imajo dovolj sredstev, eh, da lahko eh, prehodijo pot od Sirije do Evropske unije. Najbolj pomoči potrebni so tisti, ki so v begunskih taboriščih v Jordaniji in Libanonu. Torej, mi ne bomo podprli tega predloga, kajti ne menimo, da je prav, eh, da te ljudi vabimo v Evropo. Menimo tudi, da ni prav, da Evropska unija sili države članice, da sprejemajo eh, begunce proti svoji volji. Skiliotis. Gospod Skiliotis. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Mi menimo, da ta predlog ne gre dovolj daleč, gre za veliko humanitarno krizo, gre za vojno in eh, evropske inštitucije bi morale poskrbeti za vzpostavitev eh, miru v eh, regiji. Nespremljivo je, da države članice zapirajo svoje meje in da se ne odzovejo eh, na to veliko humanitarno krizo. Podzev, podpiramo to eh, pobudo, mislimo, da je potrebno poskrbeti za konkretna dejanja. Eh, določene države članice potrebujejo pomoč, tako kot Grčija, Italija ali pa Mačarska. Torej, zahtevati bi morali še več. Potrebujemo obsežen pristop eh, k begunski krizi v Evropi. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Faraš. Predsednik Šulc. 29 eh, milijonov razseljenih ljudi naj bi bilo na svetu, glede na eh, podatke Visokega komisarjata Združenih narodov. Danes bom glasoval za ta predlog, eh, ki, oziroma naj bi glasoval za ta predlog, ki pomeni, eh, da naj bi sprejeli neomejeno število beguncev. Kaj, če bi raje upoštevali uh, Ženevsko konvencijo iz leta 1951, ki natančno definira uh, pojem begunca? Begunci so le tisti, ki so neposredno preganjani. Če bi države članice to načelo tudi uresničevale, potem eh, bi nas naši državljani podpirali. Ampak uspodbujanje tega ogromnega, eh, ki koristi tihotapcem in povzroča umiranje ljudi v sredozemlju, nima nobenega smisla. Gospod Boreli, hvala lepa. Gospod eh, predsednik, skupina EFDD nima enotnega mnenja glede te teme. Italijanska delegacija podpira eh, vašo prošnjo. Prepričani smo, da mora Evropa biti Evropa in da se države članice ne morejo same soočati z eh, to situacijo. Hvala lepa, gospod Boreli. To je bil zelo zanimiv prispevek. Gospod Blinski. Hvala lepa, gospod predsednik. Nesprejemljivo se mi zdi, da vi v vaši ulogi predsednika useljujete mnenje parlamentu in eh, da nimamo razprave na to zelo pomembno temo. Zahtevali smo razpravo na to temo, sedaj pa smo v situaciji, v kateri poteka eh, neka navidezna razprava, ko gre za neki navidezen parlamentarizem. Tisti, ki želijo besedo, jo mogoče dobijo ali pa ne. Eh, poteptali ste evropski parlamentarizem in sicer pri tako zelo pomembni eh, razpravi. In eh, na vse oziroma vse, ne glede na vaše politično prepričanje, pozivam, eh, da zahtevamo razpravo in da ne dovolimo te situacije, v kateri poteka navidezna razprava, ki škodi ugledu tega parlamenta. In to, o čemer eh, bi naj danes odločali, eh, je nujna zadeva, pravite tukaj gre eh, za porazdelitev eh, beguncev eh, po eh, Evropi in temu državljani in države članice nasprotujejo in temu moramo nasprotovati tudi mi. Ljudje moramo pomagati v domovini, ne pa z sklepi usiljevati eh, državam članicam odločitve, ki jih sploh ne podpirajo. Najlepša hvala. Vielen Dank. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Verhofstadt, eh, za pripombo, ki je tolmači žal nismo slišali. Gospod Timmermans. Thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsednik, da ste mi dali besedo. Svet se srečuje z begunsko krizo gospod Faraš ima povsem prav, ko je na to opozoril. In ta begunska kriza eh, bo z nami tudi v prihodnih letih. Soočiti se bomo morali z neposredno krizo, če eh, se želimo soočiti eh, z širšo strukturno krizo. Evropska unija je pred velikim izzivom in sicer na politični, na humanitarni, pa tudi na etični ravni. Ali smo zmožni zagotoviti odgovore, ki bodo realistični, ki bodo v skladu z našimi pravnimi zavezami in ki bodo v skladu z našimi prepričanji. Naj v imenu Evropske komisije povem, da smo izjemno hvaležni Evropskemu parlamentu za to, da razume, kako zelo pereče je to vprašanje. Zelo smo hvaležni predsedniku Evropskega parlamenta, da se je odločil, da bo glasovanje izvedel danes. Obe inštituciji pod vodstvom Evropskega parlamenta lahko tako rečeta državam članicam in svetu, da je čas, da se odzovemo. Odzovemo na to humanitarno krizo in sicer na osnovi naših humanitarnih načel. Ne zagovarjamo odprtja vseh meja, vendar pa pozivamo, da ostanemo v stiku z našimi moralnimi prepričanji in da ne posredujemo beguncem eh, sporočila, da naj se ne približujejo obalam in mejam Evropske unije. Pozivam Evropski parlament, da danes.